podpisnikom. Eh, v sredo bom skupaj s predsednikom sveta eh, podpisal deset pravnih aktov eh, in naslovi teh pravnih aktov bodo objavljeni v zapisniku te seje. Potem pa v zvezi s poslovnikom gospod Štube. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, slišal sem v vašem govoru, da je za vas demokracija v samem središču vsega in zaradi tega tudi ne razumem, da je konferenca o odločila, eh, da ne bo razprave o nizozemskem referendumu. Eh, negirate referendum, to je eh, klofuta nizozemcem. Lahko bi pokazali spoštovanje do nizozemskega prebivalstva. In V prihodnje bomo imeli vse več referendumov. Verjetno se pripravlja tudi referendum o TTIP-u. Hvala lepa gospod Štugar, eh, demokracija eh, pomeni tudi glasovanje v konferenci predsednikov in večina tam pač ni podprla predloga eh, vaše politične skupine. Se pravi, zavrnili so v glasovanju predlog vašega sopredsedujočega. To je demokratična odločitev, to je izkušnja, ki jo pač delamo kot demokrat. Danes eh, ste poskusili to še enkrat spraviti na dnevni red, vendar eh, te zahtevke morate pravočasno predložiti. Eh, vendar vi ste dali svoj predlog ob 16.41 in s tem niste spoštovali predvidenih rokov za to zahtevo. Sedaj pa gospod Schaffhauser. Gospod predsednik, eh, včeraj smo imeli dan odprtih vrat in to je bilo zelo dobro. Eh, omogočena je bila prava razprava. Vesel sem bil, da sem bil povabljen. Eh, določeni predstavniki civilne družbe so prišli z zakritimi obrazi eh, in morda bi bilo treba tudi eh, sprejeti to pravilo, da ženske ne morejo priti z zakritimi obrazi eh, v naše poslepje. Saj se mi zauzemamo za lajčnost, za svobode in tako obnašanje s tem ni dopustno. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj pa k dnevnemu redu. Člen 149, 149 smo eh, sprejeli dnevni red, ki ste ga prejeli. Eh, za danes nimam nobenih predlogov sprememb, tudi ne za torek. Za torek imate spremembo, gospod Sesoli. Ja, gospod predsednik, v teh dneh eh, smo slišali veliko novic eh, iz eh, različnih koncev Evrope. V teh trenutkih, ko obhajamo praznik Evrope in sicer novice o otrokih, o ženskah, o moških, ki se nahajajo v Evropi, eh, pa niso ravno naši eh, gostje. Eh, govorim o idomeniju, kjer so težave z razdelitvijo hrane, kjer so življenjski pogoji nesprejemljivi. Torej, če želimo spoštovati vrednote, eh, ki ste jih vi izpostavili ob eh, otvoritvi tega zasedanja, eh, mislim, da bi bilo nujno potrebno, da Evropski parlament obišče begunska taborišča na grškem ozemlju. Najlepša hvala. Ja, Kolega, ravno kar smo prešli na dnevni red in sicer smo bili pri dnevnem redu za torek. Torej, ne vem, kakšno povezavo ima ta vaš prispevek z našim dnevnim redom. Zato izhajam iz tega, da boste ta predlog mogoče podali eh, enkrat drugič ob eh, nekoliko bolj primernem trenutku. Za sredo eh, pa sem prejel predlog skupine GUE NGL, Eh, in sicer so prosili za izjavo sveta in komisije v zvezi z napredkom eh, Turčije eh, pri liberalizaciji vizumskega režima. To naj bi bila tretja točka na dnevnem redu popovdne. Po izjavi sveta in komisije v zvezi z delujočim šengenskim sistemom. Gospod predsednik, v imenu eh, svoje skupine prosim za to, da bi na dnevni red uvrstili, dnevni, eh, na dnevni red uvrstili eh, napredek Turčije pri liberalizaciji vizumskega režima. In sicer takoj potem, ko bo potekala razprava o vzpostavitvi delujočega šengenskega sistema. Potrebno namreč zagotoviti, da Turčija izpolni temeljne pogoje. Tukaj tukaj mislim predvsem na dva eh, pogoja in sicer revizijo eh, zakona za boj proti terorizmu in pa eh, spremembo stališča v zveri z, zvezi za situacijo na Cipru. To je še toliko bolj pomembno po izjavah eh, Erdogana eh, v petek. Namreč Turčija ne predvideva nobenih sprememb zakona za boj proti terorizmu. V zaporu zaradi tega zakona so danes akademiki, novinari, politiki, vsi tisti, ki kritizirajo trenutni režim gre eh, za eh, politiko trenutne vlade in za eh, to politiko ne bi smeli plačevati državljani Turčije, ampak v tem trenutku menim, da ne moremo liberalizirati vizumskega režima. Namreč Erdogan grozi, da bo sporazum, ki je bil dosežen v povezavi z begunsko krizo, neveljaven, če ne bo prišlo do liberalizacije vizumskega režima. To je bila torej gospa Spinel v imenu skupine Guje, sedaj pa gospa Harms v imenu Zelenih. Naša skupina podpira ta predlog skupine Guje. Še prav posebej po dogodkih v eh, zadnjih dneh, eh, po obsodbi eh, Čagunge in pa po napadu na Čandungo, menimo, da je nujno potrebno razpravljati o tej eh, situaciji, tudi zaradi tega, eh, kar se je zgodilo, eh, da bo to golo. Mislim, da ne moremo niti v Evropski uniji, niti v Turčiji dopustiti, da nas izseljujejo. In zato prosim, da ta razprava poteka še ta teden. Kolegica Mecola je prosila za besedo, govorila pa bo proti temu predlogu. Skupina ELS razume, da je to zelo pomembna tema za naše državljane in to je seveda razprava, eh, ki eh, jo bomo morali imeti, ampak to mora biti obsežna eh, razprava. Predlog Evropske komisije ne moremo obravnavati ločeno od širše slike odnosov med državami. Evropsko unijo in eh, Turčijo. Gre za približevanje Turčije Evropski uniji, kot tudi za približevanje drugih držav. Tukaj gre eh, za eh, temo, ki mora biti ločena od begunske krize, ki je izjemno kontroverzna tema. Zato je potrebno spoštovati vse postopke. Torej, po našem mnenju se mora z, se mora z tem uh, ukvarjati pristojen odbor, pri tem pa je potrebno spoštovati postopke tega eh, parlamenta. Odbor Libe bo danes večer eh, obsežno razpravljal na to temo, zaradi tega nasprotujemo, da to temo uvrstimo na dnevni red plenarnega zasedanja. Najlepša hvala, sedaj bomo glasovali o tem predlogu. Eh, kdo je za predlog skupine GUE? Naj dvigne roko. Kdo je proti? Se kdo vzdrži? Mislim, da bomo morali preveriti ta rezultat, eh, torej elektronsko bomo glasovali. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. To je 81 za, proti 92. Torej. Damit wird die S tem bo zasedanje v sredo trajalo do polnoči. Ima še kdo kakšno pripombo glede dnevnega reda, gospa Harms? No, gre tudi za razpravo z eh, gospodom Timmermansom na temo eh, Schengna. Eh, prejeli smo novici, novice, da naj bi danes streljali na tovornjak na meji med Slovaško in Mačarsko. Na tem tovornjaku naj bi se nahajali begunci in zato prosim, da gospodu Timmermansu poveste, da se nam v Evropskem parlamentu zdi zelo pomembno, da eh, spregovori o tem eh, primeru. Mislim, da je eh, to grozljiv trenutek za Schengen in da je potrebno o tem, kar se je danes zgodilo na meji med Slovaško in Mačarsko, spregovoriti tudi na plenarnem zasedanju. Kar zadeva dnevni red, torej ni drugih pripomp in dnevni red je s tem sprejet. Sedaj pa prehajamo k skupni razpravi na temo kohezijske politike. Gre za poročilo gospe Jotove. Najprej dobi besedo poročevalka. Gospa Jotova, izvolite.